da nimata nobenih drugih funkcij, ki bi bile neskladne s položajem poslanca v Evropskem parlamentu. Vodja skupine konzervativcev in reformistov me je obvestil, da je gospod Macmillan Scott eh, prenehal biti član te skupine in to se je zgodilo 21. julija 2007, 2009. Evropska ljudska stranka in skupina socialistov in demokratov ter skupina zelenih, konzervativcev in reformistov ter skupina svobodnih evropskih demokratov so eh, spremenili svoje imena in eh, te spremembe boste našli v zapisniku. Če do konca tega zasedanja ne bo mm, ugovorov, potem bomo to.